Thanks, Pa. Dobar dan vsem. Prosim, če se posedete. Mislim, da lahko začnemo. Začeli bomo z skupno javno predstavitvijo odborov Agri, Envi in ITRE in v imenu naših treh odborov bi želel pozdraviti najprej z odbora za industrijo, raziskave in energijo gospo Mija Petro Kompulo-Natri, ki bo predsedovala drugemu delu te predstavitve. Prav tako bi pozdravil tudi gospoda Pavela Poca, ki je podpredsednik odbora Envi. Dobrodošli. Kot eh, vsi veste, imamo strategijo Evropske unije za področje gozdarstva, ki predstavlja referenčni okvir za vsa vprašanja na področju gozdarstva v Evropski uniji in ideja je, da se vzpostavi koherenten in holističen pogled na upravljanje gozdov, ki pokriva različne vidike gozdarstva in celotno vrednostno verigo na področju gozdarstva. Evropski parlament je aprila 2015 sprejel rezolucijo o gozdarski strategiji, eh, kjer je zlasti izpostavljena pomembnost eh, trajnostnega upravljanja gozdov in eh, njihovih eh, multifunkcionalnih gospodarskih, socialnih eh, in okoljskih ulog. Prav tako je treba zagotoviti tudi boljše usklajevanje teh sektorskih politik, ki so posredno ali neposredno povezane z gozdarstvom. Septembra 2015 je Evropska komisija uh, objavila večletni uh, implementacijski načrt. Uh, in eh, strategijo za izvajanje. Ta vključuje tudi seznam dejavnosti za, podro, za obdobje 2015-2020 eh, in prevideva tudi eh, umestni pregled leta 2018. Sedaj je mm, primeren trenutek, da se oceni napredek pri implementaciji te strategije tudi v luči novih izzivov naprimer kontekst eh, okvira za eh, energijo in podnebje 2030, krožno gospodarstvo, biogospodarstvo, eh, raziskave in razvoj, inovacije, prihodnost skupne kmetijske politike in tako dalje. Želimo uvesti nova delovna mesta, zlasti na podeželju. In eh, vemo, da gozdovi igrajo zelo pozitiven vpliv na okolje, istočasno pa pomagajo pri, tudi pri ustvarjanju delovnih mest. In zato smo organizirali to javno predstavitev danes. Upam, da bodo predstavitve tudi jasno odražale to situacijo. Sekretarjatom smo torej organizirali eh, to javno predstavitev, imamo več eh, delov, prvemu delu bom sam predsedoval, drugemu delu bo predsedoval eh, odbor ITRE in tretji del, tretjemu delu bo predsedoval kolega iz ITRE. V vsakem delu bomo imeli dve kratki predstavitvi in res bi vas prosil vse, da eh, ne govorite več kot 8 minut, če imate predstavitev in na to člani odborov lahko govorijo eno minuto in v eni minuti postavijo vprašanje strokovnjakom. Naš čas je omejen, Želeli bi prisluhniti strokovnjakom. Predtem pa bi prosil še gospo uh, eh, Josefin Loris Hoffman, ki je direktorica uh, razvoja podeželja v generalnem direktoratu Agri. In prosil bi jo, da nam pove nekaj um, besed o sedanji situaciji na področju uh, strategije gozdarstva. Ne bom predstavljal članov eh, vseh eh, omizij, vse vas lepo pozdravljam. In eh, bomo najprej prisluhnili komisiji. Prosim, da ne govorite več kot deset minut in opravičujem se, da imamo tako malo časa. Ampak žal Eh, je situacija takšna, kakršna je. Komisija, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobr dan vsem, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Najprej bi vas želela pozdraviti v imenu komisarja gospoda Hogana, ki se žal ne more pridružiti mm, danes mm, tem odborom in poslancem in zahvaljuje se eh, članom parlamenta za njihov eh, prispevek. To se mi zdi zlasti pomembno tudi v luči dejstva, da tri zelo pomembni odbori o tem razpravljajo. Komisar Hogan je prišel na prvi eh, skupni sestanek treh odborov in sama se bom osredotočila na to, kaj smo naredili od tega prvega srečanja in kakšne so naše eh, dejavnosti v prihodnosti. V eh, zadnjih eh, mesecih eh, smo opazili vedno večje povpraševanje tudi za urejanje področja gospodarstva in zato je komisija tudi podala kar nekaj pobud zlasti na področju podnebja, okolja in inovacij. Naj pa najprej začnem z bolj žalostnim dogodkom, ki, so, eh, ki je prizadel eh, letos naše gozdove in sicer eh, gre za požare, ki so uničili mnogo gozdov. Ti gozdovi so zelo prizadeti, zelo poškodovani. In kar se mi zdi še bolj žalostno, pa je dejstvo, da je več ljudi tudi umrlo v teh gozdnih požarih eh, in eh, izrazila bi iskreno sožalje družinam žrtov. Evropska unija pomaga eh, državam članicam, ki so soočene z tveganji na področju požarov pomagamo državam torej pri boju proti požarom, pri um, eh, tudi vsem dejavnostih eh, po požarih eh, in to v okviru SKP-ja, pa tudi v okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije, regionalne politike, podnebne politike, okoljske politike in tako dalje. Če si pogledamo razvoj podeželja, ki je del SKP-ja, potem vidimo, da eh, so predvideni eh, instrumenti za boj proti požarom in za to obdobje 2014-2020 je zato predvidenih 2,4 eh, milijard in 70 odstotkov teh sredstev je namenjenih preventivnim ukrepom in 30 odstotkov kurativnim ukrepom. Torej 70 eh, odstotkov teh sredstev je namenjenih boju proti ekstremnim naravnim nesrečam in požarom. Po teh velikih požarih letos je komisija začela razmišljati o tem, eh, ali imamo možnost še za um, okrepljeno dejavnost, ki bi bila povezana tudi z učinki podnebnih eh, sprememb. In eh, to eh, v tem okviru smo predvideli tudi konferenco na portugalskem prihodnjega meseca februarja in komisija je predlagala tudi, da se ustvari neko uh, rezervo za uh, zmogljivosti na področju civilne zaščite. Poglejmo si sedaj Um, kaj smo naredili od leta 2013 naprej na področju upravljanja gozdov in multifunkcionalnosti. To je uh, tudi uh, v celoti skladno z spoštovanjem načela subsidijarnosti. Na to smo sprejeli uh, večletni akcijski načrt v zvezi z uh, strategijo na področju gozvo, gozdarstva in um, naj se uh, na hitro, uh, naj na hitro omenim teh sedem področji. Eh, prvič eh, imamo eh, trajnostno gozdarsko politiko in to je um, predvideno v okviru SKP-ja, v okviru um, politike razvoja podeželja. Te dejavnosti podpiramo, gre namreč za razvoj podeželja, ki je povezan z ukrepi na področju gozdarstva v eh, tem, eh, v tem okviru imamo 7 milijard eh, evrov, ki je predviden na gozdarskim dejavnostim v obdobju 2014-2020. Implementacija bo um, omogočila 500 hektarov novih uh, gozdov, um, 400 tisoč hektar, hektarjev um, zemljišča, ki bodo upravljene skladno z Naturo 2000 in 1,4 milijarde hektarjev, eh, kar predstavlja druge gozdove eh, in kar je skladno z eh, podnebnimi cilji. Glede vidika konkurenčnosti in trajnosti, trajnostnih vidikov gozdarske industrije, v uh, zadnjem času smo dosegli uh, raven, ki uh, uh, je primerljiva z predkrizno ravnjo. Razvoj um, kriterijev zdržnosti uh, na področju biomase in bioenergije, to bo uh, po, pripomoglo uh, tudi uh, k načinu, kako proizvajamo eh, biomaso eh, za končne potrošnike in za civilno družbo. In na to tretji vidik je preprečevanje požarov in podnebne spremembe. Gozdovi, eh, s katerimi dobro upravljamo, veliko prispevajo tudi k boljšemu upravljanju podnebnih sprememb in k boljšemu upravljanju tudi um, fosilnih uh, goriv. LULUCEF uh, odbor, um, uredba uh, je sedaj uh, uh, v obravnavi in ta uh, prinaša zelo pomemben uh, prispevek naši ambiciozni uh, podnebni uh, politiki. Gozdovi so zelo renljivi. Eh, za podnebne spremembe in eh, zato bi eh, zlasti spodbujali vse akterje, da se osredotočajo na ukrepe, ki bležijo učinke podnebnih sprememb. Prva prednostna naloga je implementacija direktiv Natura 2000, kajti 50 odstotkov zemlišče, ki jih ta pokriva, so gozdovi komisija se mora odzvati na ta izziv eh, in eh, ta odgovor bo omogočil eh, ustrezno, ustrezne rešitve, ki bodo imele pomemben učinek tudi za gozdove. gozdove in izdelke iz gozdov lahko promoviramo tudi v okviru partnerstv na področju surovin, na področju uh, bioindustrije in komisija je pravkar pregledala akcijski načrt za biogospodarstvo in eh, ta uh, zaključuje z tem, z ugotovitvijo, da strategija omogoča um, boljše sodelovanje med zasebnimi in javnimi sredstvi, da pa lahko nekatere vidike še izboljšamo. Bio, uh, gospod, Centr za biogospodarstvo komisije uh, bi moral tudi omogočiti premostiti uh, te vrzeli. Ta centr je bil pred nedavnim ustanovljen. Glede uh, razprave v zvezi z razvojem eh, gozdarske politike, v zvezi z eh, uporabe eh, gozdov, v zvezi z deležniki. Stalni odbor za gozdove ostaja zelo pomemben forum za izmenjave dobrih prak, za izmenjave informacij med komisijo in državami članicami v zvezi z vprašanji, ki so povezani z gozdovi. Kot veste, ta odbor Eh, sledi eh, razvojem na področju eh, bioraznolikosti in z njo povezanih politik, okrepi tudi sodelovanje med sektori in ta odbor podpirajo tudi deležniki v okviru civilnega dialoga, imamo tudi strokovnjake na področju gozdarstva in jutri bomo imeli eh, skupni sestanek eh, med eh, skupino za civilni dialog in pa stalni odbor za gozdarstvo. In zadnja točka v tej strategiji pa je naslednja. Pogledati si je treba gozdove z globalnega vidika. Evropska unija je uh, vse čas vodilna pri um, mednarodnih uh, pobudah, uh, zlasti na področju nezakonitih tega črtanja gozdov in eh, tu imamo eh, tudi eh, akcijski načrt, ki že prinaša pomembne rezultate. Poleg tega tudi aktivno promoviramo vzdržni vzdržno upravljanje gozdov in to na evropski ravni v okviru Foruma za gozdarstvo in tudi na globalni ravni v okviru dejavnosti Združenih narodov komisija je povsem zavezana tej eh, strategiji za gozdarstvo, njenim eh, načelom, njenim ciljem in ta nam omogoča, da se ustrezno odzivamo na izzive, Eh, ki jih eh, najdemo na področju eh, gozdarstva. Sedaj ocenjujemo implementacijo, implementacijsko strategijo in pričakujemo, da bomo imeli rezultate prihodne leto 2018. Na ta način bomo lahko tudi oblikovali um, cilje in strategijo za drugi del tega večletnega obdobja in na ta način delovali za dobro gozdo. Hvala lepa, gospa Hoffman. Sedaj pa prvo zasedanje, prvo omizje. Evropsko upravljanje z gozdovi, gozdarstvo in gozdarstvo, gozdarski sektor v politiki podeželskega razvoja. Z nami je Mark Palahi, direktor Evropskega inštituta za gost. Drugi pa je gospod Heiki Granholm. Violetne doświadczenie. Ima precej izkušen, kar se tiče gozdarstva in je tudi predsednik delovne skupine za evropsko gozdarsko strategijo, pa tudi so predsedujoči in član predsedstva organa za N. Oba imata po 8 minut, najprej dobi besedo gospod Palahi. Prosim, beseda je vaša. Dear ladies and gentlemen. Hvala lepa. Predsednik, gospe in gospodje, nekaj razmišljakov in nekaj dejstev o pomenu evropskih gozdov, prostoru za trajnostni razvoj. Naj najprej spregovorim o ključni transformacijski vlogi naših gozdov, ko se premikamo proti paradigmi brez fosilnih goriv. To je nujno potrebno za to, da zagotovimo gospodarsko rast. Mislim, da moramo paziti na obnovljive ravni planeta temeljiti moramo vse skupaj na obnovljivih virih energije in virih kot podlago za ekonomijo. To mora potem postati gonilo za trajnostni razvoj. Zakaj je gost tako pomemben kot podlaga za trajnostno ekonomijo? Zato, ker je energetski sektor nekaj, kar lahko na dolgi rok dekarboniziramo samo, če bomo imeli druge vire za gradnjo, embalažo, transport. Če se želimo soočiti z nujnim vprašanjem podnebnih sprememb, bomo morali proizvode delati iz proizvodov, ki ne uporabljajo fosilnih goriv za svojo izdelavo. Prav tako pa se ne smemo osredotočiti samo na zamenjavo fosilnih goriv z biološkimi viri. To mora biti priložnost za naše ekonomije, da cenimo naravo in naravne vire. Tako bomo lahko zgradili sinergistični pristop med ekonomijo in ekologijo. Naši gozdovi so največji potencial in bi morali odigrati ključno vlogo pri gradni trajnostne ekonomije. Zakaj? Najprej, gozdovi so naša najpomembnejša biološka infrastruktura Evrope. Ne samo zato, ker pokriva približno 40 odstotkov zemlja, temveč zato, ker je to največji teritorijalni oglični ponor. Prav tako so glavni vir padavin in kisika. Naši gozdovi so ključni za odpornost urbanih in podeželskih skupnosti, ker imajo ključni pozitiven učinek na zdrževanje življenja na celini. Prav tako pa tudi za bioraznolikost, vodne in zemeljske vire. Prav tako pa so gozdovi glavni vir za ne živelske obnovljive biološke vire. Lahko spremenimo v proizvode, kot je bombaž, pa tudi jeklo. Industrijski sektori, kot so gradbeništvo, tekstilna industrija, kemična ali plastična industrija, lahko veliko pridobijo zaradi tega. Gozdovi lahko pomagajo vsem tem sektorjem, da pomagajo k prehodu k krožnemu gospodarstvu. Vendar pa gozdarstvo ni samo obljuba za prihodnost. To je že sedaj pomembna ekonomska realnost. Včasih to zelo pocenjujemo, vendar pa kot lahko vidite tukaj, so sektori, ki temeljijo na gozdovih, pomembnejši, imajo več prometa kot drugi sektori. Tekstilna plastična industrija ali industrija jekla. Imamo tudi več kot tri milijone delovnih mest, ki jih proizvajajo za zelo veliko podjetij. 400 tisoč podjetij. Zato je to ključnega pomena. To pomeni velike priložnosti za delovna mesta, rast, infrastrukturo po podeželju. Prav tako pa naj izpostavim, da gozdovi niso pomembni samo za podeželje. Prav tako so vedno bolj pomembni za razvoj podnebno pametnih mest. Zakaj je tako? Les je edini gradbeni material, ki je obnovljiv in ga lahko trajnostno pridelujemo. V gradbeništvu lahko les porabljamo na najbolj učinkovit način za blaženje podnebnih sprememb. V bistvu nadomeščamo beton in jeklo z lesom in tako zmanjšamo emisije CO2 za približno 50 odstotkov. To je zelo pomembno, če pomislimo na to, da je gradbeni sektor v Evropi nekaj, kar predstavlja 32 odstotkov emisij CO2 v Evropi. To pa ni vse, kar imajo gozdovi za ponuditi drevesa. In urbani gozdovi lahko tudi precej zmanjšajo energetske potrebe za segrevanje in hlajenje stavb. Zato so gozdovi in drevje hrbtenica pametnih trajnostnih mest v prihodnosti. S tem sem želel pokazati pomen gozdov, pa tudi potencial kot podlaga za trajnostni razvoj. Zato, da bi sprostili potencial naših gozdov pa moramo zagotoviti, da bo odpornost na podnebne spremembe, tudi zaradi naravnih virov, storjeno nekaj, zato da razvijemo celovit znanstven pristop, politični ukvir, ki bo nudil prave vzpodbude in ki bo pritegnil prave naložbe za trajnostno uporabo gozdov, zato da bomo imeli učinkovito upravljanje, odpornost in trajnostno bioekonomijo. Takšen ciklus se lahko učinkovito bori proti podnebnim spremembam. V kontekstu tega, kar sem ravno kar omenil, je strategija EU za gozdove ključen dokument. Ima vse sestavine, in prednostne naloge, ki so potrebne. Vendar pa to ni ključno vprašanje. Ključno vprašanje, po moje, je, ali je strategija EU za gozdove strateška referenca za razvoj politike v EU, ki je usmerjena na gozdove. Če ne, kaj lahko storimo, da bi to strategijo uresničili? Naj končam s tem, da izpostavim potrebo po ustreznem, učinkovitem umestniku med znanostjo in politiko. To je podlaga za razvoj politik in za trajnostni razvoj. Tak umestnik med politiko in znanostjo je potreben. Tega ni v tej strategiji zaenkrat. Brez takega odločnega umestnika ne bomo zmožni učinkovito izvajati strategije EU za gozdove. Hvala lepa.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 Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, drage kolegice in kolegi. Najprej želim čestitati parlamentom in še prav posebno vašim trem odborom za to, da ste organizirali to javno predstavitev. Mislim, da je to odličen primer, koliko interesa namenja parlament gozdov v zadnjih letih. To pozdravljamo. Hvala lepa tudi v mojem imenu za priložnost, da sem lahko prišel k vam, da podam razmisleke iz prve roke o izvajanju strategije o gozdovih na ravni EU v prvih letih. Moje ključno sporočilo je na prvi prosojnoci. Najprej želim izpostaviti, da menimo, da je strategija EU za gozdove zelo dober dokument. Ključni izzivi pa ostajajo, kako okrepiti koherenco in koordinacijo pri pripravi politik in pri izvajanju. Naj izpostavim, tako kot je tudi že v strategiji zapisano, da so gozdovi in trajnostno upravljanje z gozdovi ključna elementa za premostitev razlik med urbanimi, podeželskimi in industrijskimi ekosistemi. Prav tako pa moramo gledati tudi to na različnih ravneh, na lokalni, nacionalni in globalni kako se vse skupaj implementira, veliko imamo možnosti izboljšanja izvajanja. Pri tem se moramo osredotočati tudi na pripravo politik in na izvajanje politik, pa tudi na pregled in oceno. Kdo? Vprašanje, kdo? Za vse je namenjena ta strategija za komisijo, za različne GDE, za države članice, to je strategija za parlament, za stalni odbor za gozdarstvo in za druge skupine in akteri, ki so odeleženi pri tem. Kakšna je pot naprej? Pot naprej je ta, da si želimo, da bi gozdovi bili del rešitve. V tem pogledu gozdarstvo in strategija EU morata še naprej prinašati rezultate. Prav tako moramo ohraniti gozdarska vprašanja visoko na našem političnem dnevnem redu. Tudi po letu 2019-2020. In seveda, si želimo, da bi gozdarska vprašanja bila vključena tudi v delovni program komisije in prihodne delo Evropskega parlamenta. Veliko zgodb po uspehu imamo. Ne želim iti v podrobnosti. Vidite lahko to na prosojnicah, kasneje jih boste dobili. Slišali smo že, da je doslednost z drugimi politikami zelo pomembna. Pomembno je izpostaviti bioraznovrstnost in tako dalje. Imamo zelo dober okvir izvajanja. Kar nekaj zelo dobrih študij je bilo izvedenih kot del izvajanja. V nekaterih primerjih pa vprašanje ostaja, kakšna je učinkovitost teh študij za učinkovitost strategije o gozdovih na ravni EU. Izkušnje iz izvajanja kažejo, da so najbolj pozitivni primeri tisti, ko smo sodelovali. Celotna priprava strategije je bila strojena skupaj z državami članicami in komisijo, naprimer delovna skupina, ki je podajala kriterije za trajnostni razvoj, kako bi jih uporabili v različnem političnem kontekstu, ne glede na upravo biomase so vodili do tega, da smo se odločili za pristop na podlagi tveganja. In to je bilo potem vključeno v predlog komisije, naprimer, kar se tiče obnovljivih verov energije. Sodelovanje med različnimi skupinami je vzpostavljeno in kot sem že dejal, parlament s to javno predstavitvijo se aktivno vključuje v to. Prav tako imamo primere, kjer bi lahko še kaj izboljšali. Seveda, eno ključnih vprašanj je tako imenovana uredba LULOCF. Ne bom šel v podrobnosti, ne skrbite, želim pa izpostaviti to, da se v strategiji o tem ni veliko govorilo. Imamo nekaj vprašanj na informacijski podlagi, da je komisija temeljila na tem, vendar pa ni bilo toliko vključevanja socioekonomskih učinkov predloga. Potem pa imamo tudi vprašanje, kar se tiče konference, glede tega pravnega predloga, kar se tiče energije, rasti in delovnih mest. Prav tako imamo tudi študijo o učinkovitosti in vplivu politik EU, kar se tiče industrijske vrednostne verige, ki je povezana z gozdarstvom nismo pa to spremljali. Dovolj. Dobro. Če želimo imeti učinkovite politike, moramo zagotoviti, da imamo tudi ustrezno informacijsko podlago. Kaj bi še bolj spostavili v prihodnosti? Mislim, da je jasno, da želimo aktualizirati povezave in doslednost s prihodnimi politikami in si želimo imeti še naprej odločilno vlogo gozda. Tako v bioekonomski strategiji kot v podeželskem razvoju, naložbah, inovacijah in tako dalje. Upamo, da bomo ukrepili informacijsko podlago. Vemo, da je to zelo občutljivo vprašanje za veliko držav članic, vendar pa menimo, da na podlagi tega modularnega pristopa bi lahko dosegli napredek pri izboljšanju naše podlage za informacije. Prav tako bi si želeli vključevati bolj napredne tehnologije. Upamo, da bo SFM v prihodnje zagotovijo trajnostni razvoj gospodarstva in celotne verige. Prav tako pa si želimo biti dosledni eh, med našimi ukrepi na lokalni, nacionalni, globalni ravni. Naprimer, ko govorimo o prihodnih ukrepih, zakaj se bi osredotočali samo na težave, kot je sečnja, globalno gledano, zakaj ne bi imeli bolj pozitivnih ukrepov, bolj pozitivnega pristopa, naprimer. Ključno vprašanje je, kako se izboljšati v prihodnje. Upamo, da bomo imeli več virov, več časa, več sestankov, več projektnih skupin in delovnih skupin. Moramo okrepiti doslednost in sodelovanje, države članice bodo morale ustrezno narediti svojo domačo nalogo v prihodnje. EU ali komisija ne bosta zmogli praviti vse na ravni EU, morda bi lahko kaj postorili tudi na mednarodni ravni in uporabili tudi te procese. In potem končno, gospod predsednik, pot naprej. Naš predlog je, da nadaljujemo skupno izvajanje strategije o gozdovih EU moramo imeti ustrezno oceno te strategije, potem pa upamo, da bo to glavna prednostna naloga tudi v novem parlamentu in novi komisiji. Ko to pravim, pa se moramo vse otočati še naprej tudi v drugih forumih in skušati ohraniti gozdove kot pomembno temo. Hvala lepa. Hvala lepa. Prvi se je k besedi gospod Agnjo, prosim. Thank you, Chairman. I, I'm quite pleased I am the first. Vesel sem, da sem prvi, kajti verjetno veste, kaj bom povedal. Gozdarstvo ni kompetenca EU. Pa vseeno, ko poslušam te predstavitve, bi, kdorkoli to posluša, lahko domneval, da ima EU iste prostornosti na področju gozdarstva kot na področju kmetijstva. Ampak to ni res za tiste poslanke in poslance, ki bi naj predstavljali državljanke, državljane, sodelujete pri tem komplotu. Komisije nimate pravice tega delati. Če se bo to nadaljevalo, bo to preseden. Če se komisija vmešava v to, zakaj se ne bi vmešavali v eh, različne davke, v pripravo učnega načrta, v zdravstveni sistem držav članic. Ni razloga ko govorite, da bomo tako izboljšali globalno vreme, da se v to vključujete. Če države članice ne spoštujejo tega, ignorirajo komisijo, ali jih boste dali pred Evropsko sodišče? Hvala lepa. Tak, vse se o tem vjeme. Da, vsi to vemo, ampak eh, določe usklajevalne funkcije, sodelovanje pa je potrebno za skupno dobro. Ja. Zu diesem Thema. Ich finde, die Europäische Union sollte sich um die Waldbewirtschaftung kümmern. Da, mislim, da mora EU poskrbeti za gospodarstvo, kajti če se želimo resno ukvarjati z rešitvami pri boju proti podnebnim spremembam, potem jo razložite, kako lahko sečna pripomore k boju proti podnebnim spremembam. Pravi, da se parlamenti ne s tem ukvarjata. Še nekaj moram povedati. Pogosto kažemo s prstom v neevropske države, ko gre za to, da sekajo pragozdove in da je veliko sečen na velikih površinah. Imamo pa primere v Bolgariji, Romuniji in na Polskem. To je torej tudi v naših vrstah. Tudi tu se to dogaja. Zato se mi zdi zelo pomembno, da govorimo o tem, kako bi naj izgledalo trajnostno gozdarstvo v Evropi. Tudi za aktivne kmete in veliko kmetov je tudi takih, da skrbijo za gozdove, je zelo pomembno, koliko stane les. Dokler ne bo dovolj cenjen, se bomo zaston, si bomo zastojen prizadevali, da bi imeli dovolj mešanih gozdov, ki jih potrebujemo z podnebnih razlogov in podnebnih razlogov. Zahvaljujem se za dragoceno sodelovanje. Hvala lepa. Da, tudi po drugem in tretjem omizju boste še lahko dobili besedo. Prosim, ne pozabite tega. Gospod Flanagan, prosim. Eh, um, Hvala lepa. Vprašanje za gospoda Palahija, če sem pravilno izgovoril njegovo ime. Omenja učinkovito znanstveno politiko. Me veseli, da ste omenili znanost. Moram reči, da sem bil velik podpornik celotne zamisli biomase kot način ustvarjanja energije na Irskem. Mislim pa, da sem se kar predvsej naučil takrat. Tim Searchinger z Princeton University mi je veliko povedal in nihče ne govori o tem, da je tovar na obrat biomase v Newcastlu začelo ustvarjati 70 odstotkov več toplogrednih plinov, kot so pripomogli k zniževanju emisij. Torej, bi bilo sedaj bolje spet priti na premok, to sem vprašal in dejal je, da. To se je zdelo najverjetno, vendar pa ko malo povrtamo, je to res. In seveda ne govori neresnic. To je smiselno. Če posekate drevje, ki ne sekvestirajo več oglika, potem nastanejo težave. Torej vprašanje je, ali se zavedate tega in kaj menite o tem, kaj ti predlaga tudi fotovoltaične celice, da bi te tudi naredile zelo veliko pri trajnostnem gozdarstvu. Aha, tole me pa kliče hči. Pa, ni, pos... ni več časa. Gospa Miller. Miller. Ja, Hvala lepa. Naša gozdarska strategija si želi ustreznega načrta za podporo sektorju in omogočanje nadaljnega razvoja na področju inovacij tega ne smemo zgubiti spred oči. Seveda, podnebni boj in podnebne pravice so zame pomembne, vendar pa moramo tudi zaščititi zasebno lastnino gozdarjev oziroma lastnikov gozdov. Pristojen gozdarski odbor nima dovolj pristojnosti, ste dali na GDE. Je tu zagotovljena doslednost in ali so interesi lastniko gozdov in naši interesi upoštevani, še prav posebno, če pogledamo v smeri LULOCF ali razprave OSKP, ki prihaja. Mislite, da bi lahko strokovnjake še bolj vključili vse to, zato da bi ustrezno zastopanje imeli tudi lastniki gozdov? Hvala lepa, gospa Virkunen. Hvala lepa. Predsednik, naj se zahvalim strokovnjakoma. Kot vemo, je gozdarska politika v pristojnosti držav članic, vendar pa mislim, da je zelo pomembno, da ko imamo toliko zakonodaje o podnebnih in energetskih politikah, da opuštevamo tudi gozdove, kajti to je pomemben del te politike. Če sem prav razumela, sta strokovnjaka dejala, da je naša gozdarska strategija na splošni ravni dobra. Nekaj je manjkajočih delov, morda, kateri so, kaj bi lahko še dodali po vajnem mnenju. In dejala sta tudi, da kljub temu, da je glavni element ta, da skušamo ustvariti več doslednosti in usklajevanja prek te strategije, je morda ta strategija premalo ambiciozna, da nima dovolj vpliva na naše politike, na pripravo politik. Prav tako pa ste omenili tudi to, da bi morali uporabiti ekspertizo stanega odbora o gozdarstvu, ko pripravljamo naše politike na boljši način. Imate še kak na svet, kako bi lahko pripravili boljše ocene vplivov? Eden od strokovnjakov je omenil, da LULCF ni dober primer tega, ker informacijska podlaga ni bila dovolj dobra. Imate kakšne boljše primere, ko bi tudi ekspertiza stalnega odbora bila upoštevana, ko smo jo upoštevali in ko smo oceno vplival izvedli na ustrezen način? Hvala lepa, prosim, ne bodite predolgi. 45 sekund ste bili predolgi. Gospod Andrej. Ja, hvala gospod predsednik. Zahvaljujem se za to pobudo in tudi zahvaljujem se prvima dvema govornika v tem panelu. Najprej, čeprav to ni v naši neposrednji pristojnosti, pa gost vendar predstavlja našo skupno dediščino in kot je povedala predstavnica komisije, je gost danes eh, prostor, ki opozarja na nujno stanje v, podo, v okolju zaradi podnebnih sprememb. In smernice, ki smo jih pripravili leta 2015 eh, za gozdarsko strategijo Evropske unije, bi lahko bile še močnejše in natančneje zastavljene, naprimer kriteriji za trajnost preko Forest Europe, to je bil predlog in zanima me, kaj je z njim danes. In zanima me tudi, kako vsi gozdovi v Evropi eh, delujejo tudi znotraj programov LIFE, eh, FSE in tako naprej. Torej, zanima me, kako vse to prispeva k tej, temu skupnemu področju v Evropi. Gospod Denano, hvala lepa. Res je les obnovljive energije, vendar pa že več let študije, ki zadevajo celotni ciklus in ki so precej številne, eh, kažejo, da je na področju uresničevanja strategij treba še veliko storiti. Torej, kar se tiče mm, velikih in številnih možnosti za uporabo lesa in eh, gozdov so tudi vzrok za še večje število teh študij. In čeprav gozdovi spadajo v pristojnost držav članic, mislim, da se Evropska unija mora ukvarjati tudi s tem področjem, saj je izredno pomembno za prihodnost naših gozdov. In sprašujemo se torej, kako lahko danes Evropska unija, bodi si preko LULUCEF-a, bodi si preko SKP, bodi si preko drugih programov, lahko um, na to vpliva. Hvala.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 pariškega sporazuma, ko govorimo o tem, kako bi zagotovili energetsko politiko v prihodnje, tudi tako, da bi govorili tudi o gozdarstvu in bi oblikovali gozdarsko politiko, je naše prizadevanje to, da bi to, kar na drugih področjih govorimo o gozdarstvu, dosledno upoštevali tudi na drugih področjih. Vse skupaj ne smemo biti protislovno, mora sovpadati in to mora pomagati tudi sektorju in lasnikom gozdov. To mora pomagati lasnikom gozdov pri tem, da jih bomo okrepili, da bodo kmete, ki imajo gozdove, lahko ohranili delovna mesta na kmetiji. Ima mi, imamo več funkcionalno upravljanje z gozdovi. To je za nas ključnega pomena. To je zgodba o uspehu Evrope. Velina Evrope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 No, dali bomo besedo obema strokovnjakoma, dve do tri minute vsakemu, izvolite, tako lahko podate vaše odzive na pripombe in vprašanja. Lepo za zanimivo vprašanje. Kar se tiče gozdarske bioenergije, mislim, da bi potrebovali vse dan, da se pogovorimo o tej, kajti to ni enostavna tema. Ko zna bioenergija, to je tisoč različnih stvari, tako da je zelo težko podati oceno, ali je to dobro ali slabo. To bo smiselno na veliko področjih v prihodnje, ponekod pa ne. Kot sem že dejal v svojem govoru, pa mislim, da na dolgi rok je niša gozdov, da nadomeščajo fosilna goriva z obnovljivimi biološkimi. Potem nekaj vprašanj, kar se tiče znanstvenih dognanj, ali se dovolj uporabljajo v politikah, ki je povezana z gozdovi. Po mojem mnenju ne, kot sem že dejal. Potrebujemo trden dialog z znanostjo, čeprav posebno, kar se tiče gozdnih virov. Zelo veliko je razdrobljenosti in veliko je tudi napačnih informacij. V dialogu med politiko in znanostjo je pomembno biti proaktiven, pa tudi trajnosten. Potrebujemo pa seveda dialog, ki temelji na zaupanju, na poštenem posredovanju in mislim, da je to ključni vidik, ki o tej strategiji še manjka in tudi v obstoječih strukturah upravljanja kar se tiče osebine strategije za gozdave, pa mislim, da je dokument kot tak zelo dober, ima vse pomembne točke. Seveda bi lahko še kaj dodali, to je stvar okusa, pomembne točke so. Ključno vprašanje pa je, ali je to strateška referenca za gozdarski razvoj v Evropi in mislim, da je kolega že omenil nekaj različnih zakonodajnih pobud, ki so že bile podane, ne da bi si podrobno ogledali gozdarsko strategijo. Potem pa, kar se tiče gozdarskih ukrepov in kar se tiče sklada za podrželjski razvoj, kot je predstavnik komisije dejal, je tukaj več kot 7 milijard evrov, 5 odstotkov celotnih izdatkov, 5 odstotkov je dovolj za 40 odstotkov zemlja, to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, kakšen je učinek teh sredstev, kar se tiče strategije EU. Podrobno oceno bomo podali in to bo potem tudi pojasnilo učinkovitost gozdarskih ukrepov. Toliko z moje strani. Predajam besedo. Thank you, chair, and thank you very much. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa za vprašanje. Mislim, da je eno najpomembnejših vprašanj za oblikovanje politike vprašanje pristojnosti in tako dalje in tako naprej. Morda pustimo to za, za sabo. Moja pripomba je bolj ta, da imamo niz politik, ki govorijo o gozdarskih vprašanjih in zato smo tudi razvili strategijo za gozdove na ravni EU. Vse vas vabim, da si preberete, kako lahko to na eni strani opišemo in to je tudi opisano, pojasnilo za gozdarsko strategijo, zakaj je to bilo potrebno in mislim, da je to potrebno tudi še zdaj. Nekaj vprašanj je bilo, ki sem si jih zabeležil, nimam pa vaših imen, se upravičujem za to, pa se bom vseeno odzval. Vprašanje, kaj je dobrega v strategiji za gozdove in kaj manjka, mislim, da je pomembno, da to ni samo dokument, ni dokument ki smo ga pripravili in sedaj dali v arhiv. Strategija bi moralo biti orodje za dosego določenih ciljev. Ko se cilji spreminjajo, se moramo prilagajati. In na to sem mislil, ko razmišljamo o bioekonomski strategiji EU za prihodnost, ko govorimo o podeželskem razvoju in okviru le tega pa tudi ko govorimo o bioraznovrstnosti. Potrebno je vključevati tudi gozdarski vidik, kar se da hitro, tudi v te premisleke. Potem pa vprašanje, ali obstajajo dobri primeri, kjer je stanje bor za gozdarstvo lahko vplival. Da, spregovoril sem že o delovni skupini, ki je zagovarjala trajnostni vidik in kriterije v tej smeri. Mislim, da je rezultat tega bil uporabljen zato, da smo izdelali koncept, ki temelji na tveganju in da je bilo to potem vključeno v predlog komisije o obnovljivih virih energije in ravnanju z biomaso. Koristne izkušnje, ki jih imamo, to je ta informacijski sistem, ki je modularen sistem. Tega ni samo na finskem, imamo pa zelo dobre povratne informacije, kar se s tem dogaja. Tako da mislimo, da je to tudi zelo dober primer sodelovanja. Potem pa še vprašanje o trajnostnih kriterijih za gozdarstvo v Evropi. Del tega dela je bil, da smo skušali vključiti, če sem prav razumel, to tudi v strategijo, ko smo skušali zagotoviti biokriterije za trajnostno politiko gozdarstva. To se sedaj uporablja, to pripravljamo, to je še nedokončana zgodba, jih pa uporabljamo. Upam, da sem odgovoril vsaj na del vprašanj. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se strokovnjakoma za predstavitve poslancem za vprašanja, na to zopet eh, strokovnjakom za odgovore. Sedaj nadaljujemo z drugim delom. Vam kar dajem besedo. No, samo eh, pet minut eh, zamujamo. Gospod Buzek se nam ni mogel pridružiti in eh, v odboru ITRE zelo cenimo ta, eh, to skupno javno predstavitev. Eh, to je že druga taka javna predstavitev. In v tem delu se bomo osredotočali na gospodarstvo, inovacije, industrijo. In Imamo dva gosta, gospod Gutenberg, ki je eh, predsednik Nemške zbornice za gozdove in eh, prav tako se ukvarja eh, tudi z upravljanjem gozdovov, gozdov in tako dalje. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Naj vam najprej čestitam k odločitvi, da ste organizirali skupno eh, predstavitev na tako pomembno temo, kot je Evropska strategija na področju gozdov. Eh, na to se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam, da ste me eh, povabili, kajti predstavljam zasebne lastnike gozdov in na ta način bomo lahko predstavili tudi naš vidik, ki bo splošen, ampak ki prihaja neposredno z terena. Kdo smo? Kot uh, v nasprotju z eh, kmeti eh, se eh, nas veliko manj vidi, nas je pa zelo veliko, 16 milijonov posameznikov v Evropski uniji in povprečno imamo gozdove, ki ustrezajo približno poroči, površini petih do sedmih nogometnih igrišč. In eh, soočeni smo s precejšnjimi izzivi, z vprašanjem, kaj storiti z našimi gozdovi, ampak ne glede na to, pa smo uh, združeni in uh, zelo dobro seznanjeni z vsemi izzivi, ki jih predstavljajo naši uh, gozdovi v našem vsakdanu v trajnostno upravljanje gozdov je možno samo, če se ga lotimo resnično na holističen način. To pomeni, če upoštevamo vse vidike. Kaj pomeni holistično? To pomeni, da je treba najti vsako dnevno ravnoteže, kompromis in da se dobro zavedamo, da maksimiziranje enega stebra vodi v um, uničenje celotnega sistema. Vemo, da so gozdovi zelo pomembni za uh, proizvodno kisika, uh, za um, celo vrsto uh, drugih um, pomembnih uh, vidikov in zlasti za proizvodno lesa, seveda. Uh, 21. stoletje naj bi bilo eh, stoletje lesa. S to vizijo se popolnoma strinjam, ampak eh, ta bo mogoče samo, če še naprej upravljamo z gozdovi in kot eh, lastniki gozdov investiramo denar v drevesa, ki potrebujejo sto let, da, da rastejo. Nekateri menijo, da je to neumno. Ampak, če spreminjamo gozdansko politiko vsakih 5-10 let, potem nas to resnično ne motivira za prihodnost. In v zadnjih 300 letih smo postopoma izboljšali naše znanje v zvezi z eh, trajnostnim upravljanjem. Vsak dan se še učimo. Prav tako pa smo proizvedli tudi dovolj dokazov, ki kažejo na to, da lahko proizvajamo les, ne da bi ogrozili druge funkcije eh, gozdov smo odprti eh, za eh, prispevke tudi interesiranih tretjih strank, ki želijo izboljšati naše gozdove. Ampak eh, to, kar pa nam ni všeč, pa so zahteve, ki temeljijo na ideologiji, ne na znanstvenih dognanjih. Mi, Kot lasniki gozdov smo odgovorni za naše okolje in prav tako nosimo tudi finančna tveganja. In to je pomembna, a velika razlika med nami in med večino tako imenovanih deležnikov. In zato tudi prosimo za preferenčno obravnavo in za spoštovanje lasninskih pravic. Leta 1996 je gospod eh, Davis Thomas, ki je bil poslanec v tem parlamentu, pripravil poročilo, v katerem je zapisal, eh, Evropska strategija na področju gozdarstva mora vključevati dejstvo, da večina gozdov eh, je v lasti milijonov lasnikov, ki morajo zagotoviti trajnost teh, tega vera in eh, spoštovanje eh, lasnine teh eh, lasnikov je treba zagotoviti. In danes je to, to priporočilo še bolj relevantno kot kdajkoli prej. Ta strategija v gozdarstvu pošilja jasen signal tudi drugim sektorjem, da je treba spoštovati holističen pristop gozdovom in da je treba spoštovati načelo subsidijarnosti ti dve pomembni vprašanji po našem mnenju nista dovolj izpostavljeni v eh, sedanji strategiji za gozdarstvo. Ta namreč služi drugim eh, sektorjem in eh, posledice te spremembe lahko že opažamo tudi v vsakodnevnem življenju. Kljub temu pa smo prepričani, da Evropska strategija za gozdarstvo mora eh, omogočiti boljše ravnoteže in eh, zagotoviti večjo koherentnost. To je bil glavni cilj evropsko gozdarsko strategijo eh, je treba uskladiti z pariškim sporazumom in z smernicami zdravnih narodov, če želimo eh, zagotoviti njeno eh, izvajanje. Prav tako imamo tudi dobro priložnost, da podpremo holističen pristop k strategiji na področju gozdarstva. Sicer bomo opazili Eh, negativne učinke, zlasti v tretjih državah. In to ne glede na to, ali bomo eh, izvažali eh, to, ali pa če bomo to proizvajali na naših tleh. Trajnosti, trajnostnega upravljanja ne moremo izvažati. Gozdovi so glavni, glavno jamstvo za stabilnost eh, in eh, razvoj eh, in prav tako zagotavljajo tudi um, vrednostno eh, verigo, tradicionalno vrednostno verigo. Naši predniki eh, so eh, v gozdovih našli tako les za gorivo kot hrano in tako dalje. In naša generacija v teh gozdovih še vedno išče celo vrsto virov od lesa do biomase, in tako dalje, eh, s tem, da eh, absolutno ne omejujemo eh, možne uporabe gozdov. Gozdovi so resnično pametni in obnovljivi viri in zato potrebujemo močno evropsko gozdarsko strategijo, zato da eh, lahko mm, uokvirimo vse te eh, zelo kompleksne politike. V Evropi znamo upravljati z gozdovi in v 21. stoletju dolgujemo naslednjim generacijam eh, te gozdove, kajti to je en od naših najpomembnejših virov. Uh, Hvala. Tri sekunde ste nam pustili. Konrad Tomačevski je naslednji govorec eh, in tudi on je doktor um, gozdarskih znanosti in eh, tudi eh, svetoval je Ministrstvu za um, zaščito okolja na Polskem uh, in um, Delal je tudi v generalnem direktoratu za gozdarstvo in ima več kot 40 let izkušenj na področju gozdarstva. Izvolite. Mikrofon za govor. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Nasprotju s prejšnjim govorcem predstavljam situacijo, ki je naslednja. Eh, večina gozdov na Polskem je v državnih rokah. 9 milijonov hektarjev eh, gozdov na Polskem je v eh, lasti države, to predstavlja 90 odstotkov, um, oziroma 80 odstotkov gozdov na Polskem je v državni lasti. Strinjam se z predhodnim govorcem, ko je rekel, da nova gozdarska strategija ostaja strategija ki očitno, eh, ki jo je očitno treba gledati kot na neke vrste izvedbeno uredbo, ki je tudi vključena v našo zakonodajo. Ko sem se bolje seznanil z eh, Evropsko gozdarsko strategijo, sem ugotovil, da sem bil zelo zadovoljen kot eh, direktor državnih gozdov. To je namreč povsem skladno z zakonodajo, ki smo jo na tem področju sprejeli na polskem. Če si pogledate eh, sedanje, sedanje o eh, situacijo, tako eh, na terenu kot v zakonodaji, potem boste ugotovili, da bo zelo težko izvesti evropsko gospodar, gospodarsko strategijo. Zakaj? Če si pogledate načine izvajanja če si pogledamo, eh, kdo je odgovoren za izvajanje in eh, v kolikšni meri je to povezano tudi z podnebnimi spremembami, potem bomo videli, da je zelo težko ohraniti ta celoten koncept vzdržnega upravljanja z gozdovi po letu 2021. Gospod in gospodje, naj povem naslednje. Če predpostavljate, da bo eh, raven eh, eh, izkoriščanja gozdov v nekaterih državah določena z zakoni, potem to pomeni, da in z naravnimi zakoni, potem bomo na Polskem morali spremeniti uporabo gozdov. In to ni skladno z izkušnjami, ki jih imamo. Če govorimo o trajnostnem upravljanju gozdov, potem je naš model tudi model eh, za eh, trajnostno gospodarstvo nasploh. Ampak če pa bo to temeljilo na glasovanju in ne na izkušnji, ki jih poznamo z narave, potem bo zelo težko ohraniti uh, trajnostno upravljanje gozdov. Imamo določene meje in te meje treba spoštovati. Vemo, da so gozdovi pomembni za hrambo oglika, ampak če ne bomo spoštovali teh meja, potem bomo proizvajali več Eh, oglikovega dioksida. To je prav tako treba upoštevati v zlasti, ko bomo izvajali novo strategijo. Občutek imamo, da je eh, ta strategija eh, temeljena z dejavnostjo človeka. Človek naj bi se, kolikor je mogoče, umaknil iz gozdov ampak eh, to je zelo težko. Imamo urbanizacijo, imamo industrializacijo, razvoj človeštva. Prav tako je prišlo tudi do eh, velike, eh, velike razdrobljenosti. In če si pogledamo milijone hektarjev gozdov na severu Evrope, potem vidimo, da je prišlo do naravnih eh, procesov, tisti, ki govorijo o eh, prvobitnih gozdovih, eh, to ne obstaja več zaradi človeške dejavnosti. Moramo zagotoviti trajnostno upravljanje gozdov in uh, zagotoviti, da se lahko vse funkcije gozdov ohrani, naj gre tu za socialne, družbene, okoljske, gospodarske funkcije in tako dalje. Gospe in gospodje, če tudi eh, so moje besede morda malce negativne, naj povem, da imamo novo eh, gospodarsko eh, strategijo, ki jo je treba mm, izvesti. In očitno bomo na COP24 eh, predstavili novo strategijo, ki se bo ukvarjala z mm, eh, gozdnimi gorivi. Očitno si bomo morali pogledati še nove dejavnosti, eh, nove načine uporabe gozdov in z uporabo gozdov bomo verjetno lahko omejili izpuste, zlasti izpuste CO2. In eh, nekatere oblike eh, upravljanja gozdov bodo pri tem eh, bolj koristile kot druge. Druge dejavnosti pa so povezane z mm, verigo, lesno verigo. In na polskem smo se precej ukvarjali s tem in tehnologije gradne, ki bodo temeljile na lesu, bodo v prihodnosti vedno bolj razširjene. Na Polskem imamo vrsto projektov na tem področju, naj si gre tu za lesene hiše ali kaj drugega. Na to imamo tudi blesno energijo oziroma gozno energijo, uporabo lesa za eh, eh, energijo. Veliko ljudi o tem govori, ampak to še ni bilo izvedeno. In tudi nimamo jasne opredelitve državnih gozdovi, ki jih predstavljam. Bodo vedno bolj uporabljali les za energijo. In ideja je tu ta, da se zajamči energijo eh, in eh, toploto z uporabo lesa. Imamo različne načine organizacije pravnih vidikov upravljanja gozdov. Na začetku te predstavitve eh, ste omenili gozne požare. Tudi mi smo utrpeli naravne nesreče na Polskem. Imeli smo zelo močne vetrove, ki so eh, uničili 80 tisoč eh, hektarov gozdov in zaradi in naša organizacija, način, kako državni gozdovi delujejo na Polskem, eh, to nam je omogočilo, da smo se spopadli s to naravno nesrečo. To je prav tako del celotne situacije. Sedaj imamo minuto za vprašanja. Prosim, da spoštujete čas za govor. Imamo tri vprašanja za enkrat. Gospa Kato, izvolite. Hvala lepa predsedojoča in hvala lepa za fotografije vaših lepih gozdov. Vemo, da smo v moji državi že eh, pred eh, leti uničili vse gozdove, ampak eh, moram reči, da me skrbi skladnost gozdarske strategije z pariškimi sporazumi. Zanima me, kako je to povezano z mm, maksimalno zmogljivostjo preobrazbe CO2. Zlasti eh, za primer Polske me zanima. Naslednje, razumem, eh, da imate vedno več eh, površin, ki so pokrite z gozdovi. Polska ima 9 milijonov hektarjev ehm, gozdov in gozdov sprašujemo se, ampak del gozdov, ki, uh, je, eh, ki so zaščiteni, eh, pa uh, se krči in zanima me, uh, kako to pojasnjujete in tudi kako je uh, to uh, povezano z uh, nedavno sodbo Evropskega sodišča. Hvala lepa. Vprašanje za gospoda von Gutenberga. Podpirate zasebne lasnike gozdov? ki si želijo ponovno začeti pogajanja k pristopu konvenciji o gozdovih, dali ste, da moramo imeti praktične vidike politike. Menite, da se z drugih eh, področji politik posega na področje lastnine gozdov, govorili ste o ideologiji in prekomerni regulaciji. Se vam zdi, da zadošča, če imamo znanstvena dognanja, kaj pomeni trajnostno gozdarstvo in da nas naj to vodi, da naj ne bi imeli preveč zakonodaje ali menite, da bi morali bolj pritisniti na neodvisnost gozdarske politike, zato da ne bodo druga politična področja tudi posegala na to raven. Uh, Gospod Vajc. Hvala lepa. Vprašanje za gospoda Tomaševskega. Kako lahko meni, aktivnemu gozdarju, razlagate, da v območju Natura 2000 in na področju kulturne dediščine zaradi lubadarja sekate bukve, jelke, ki so stare sto let. Kako mi lahko to razložite? Uh, eh, Mr. Kucmjuk. Gospod Kucmjuk. Bardzo, ja mam pytanie do, do pana dyrektora Tomaszewskiego. Hvala lepa. Imam uh, vprašanje za gospoda Tomaševskeja. Če si pogledamo pariški sporazum, potem vidimo, da je za gozdove ideja ta, da se omeji izpuste CO2, ampak eh, znanstveniki Evropske unije ne vidijo takšne vloge za gozdove. Kaj vi menite o tem? Ja, Gospod Linc, hvala lepa vprašanje za gospoda von Gutenberga. Jasno ste dejali, kako ima vse svoje funkcije voda, gost, da moramo tukaj seveda upoštevati načelo subsidijarnosti. Danes govorimo o gozdarski strategiji, vendar pa že večkrat smo tudi slišali, da poleg tega obstaja še veliko pristopov in predlogov zakonodaje strani komisije, ki seveda ciljajo tudi na gost in gozdarstvo. Še prav posebno, ko gre za LULOCEF oziroma tretji steber podnebne politike, lahko tukaj še na kratko opišete ali po vaše, če imamo stroga pravila, potem še zagotavljamo več funkcionalnost ali pa smo pravzaprav dosegli dodarec v eno smer, da prav posebej izpostavljamo samo eno funkcijo. Ne vidim drugih vprašanj, zato dajem besedo dve minuti in pol vsakemu govorcu. Izvolite, gospod Gutenberg. Hvala lepa za ta zanimiva vprašanja naj začnem z multifunkcionalnostjo, vprašanjem gospoda Linca. Ne, odgovor je ne. Prihodnost multifunkcionalnosti uh, ni uh, bila v celoti prepoznana, kajti če zamrznete mobilizacijo lesa, uh, z nekimi omejitvami, potem to ne upošteva razvoja gozdarskih eh, virov in to je eh, ključno vprašanje tudi za razvoj podeželja in to je ključno vprašanje upravljanja gozdov, ki so v lasti 16 milijonov lasnikov. Kako lahko te ljudi motiviramo? kako lahko mobiliziramo ta najbolj pameten vir, ki ga imamo v Evropi. To je en vidik. Na to. Hramba oglika je zelo pomembna, ampak to ni najpomembnejši vidik. In uredba Lulecev se osredotoča samo na se srota, če samo, samo na uh, vprašanje ponora oglika, uh, ampak uh, manjka pa uh, cela vrsta drugih vidikov, ki uh, so prav tako pomembni. Na to vprašanje gospe Müller v zvezi z uh, pravno zavezujočimi sporazumi, Forest Europe in tako dalje. Ja, to potrebujemo. Uh, To potrebujemo in to še bomo potrebovali. Zakaj? Zato, ker je to lahko edini močni eh, pravni okvir, ki ga imamo na voljo. Prej smo govorili o koherentnosti, na to je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z eh, tem, zakaj to, vse to potrebujemo. V evropskih politikah imamo približno 400 instrumentov, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z gozdovi. Če ne bomo predvideli pravnega okvira, zato potem mislim, da ne moremo oblikovati eh, ciljev in tudi ne vem, kako lahko izvajamo gozdarsko strategijo brez eh, tega referenčnega okvira. To moramo narediti na panevropski ravni in to je treba regulirati tudi um, na osnovi členstva. Načelo subsidijarnosti uh, nam lahko pri tem pomaga. To lahko vključimo tudi v takšen pan-evropski sporazum. In to je pomembna in velika razlika med uh, tema dvema instrumentoma. Gospa Kato, ko govorimo o usklajenosti z pariškim sporazumom in pa mm, stopnjo črpanja, lahko samo povem, da z nemškega vidika in z evropskega vidika eh, na evropski ravni uporabljamo približno 60-70 odstotkov. To pomeni, da eh, imamo še vedno kar eh, nekaj prostora za napredek in v Nemčiji, ki ima največje število gozdov, eh, spoštujemo načelo eh, vzdržnosti in nikoli eh, ne posekamo več gozdov, kot jih lahko. Nimate več časa, prekinja predsedujoča. Hvala lepa. Hvala, gospod Tomačevski.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 ne predstavlja primarne krajine. Od leta 1958 naprej so praktično vsi gozdni viri prešli v roke zasebnikov. Predtem še smo recimo na podlagi fotografij ugotovili, kaj se je dogajalo v medvojnem območju, ko se je intenzivno uh, upravljala z gozdovi. No, kakorkoli, gozdovi, kakršne imamo danes, so rezultat človeške dejavnosti. In prav zaradi te človeške dejavnosti smo v moji državi zagotovili to biološko raznovrstnost in smo ustvarili ta klasičen zgled gozdnega gospodarstva, ki se kaže v ekoloških območjih in v drugih oblikah, eh, s, katerim, s katerimi poudarjamo in vrednotimo to osnovno zelo ekološko surovino. No, danes govorimo o gozdu kot o naravnem okolju kot o okolju, v katerem potekajo neki samoregulatorni procesi. Uh, In kot sem povedal že prej, do teh procesov prihaja in je eh, v Evropi, v gozdovih, ki obsegajo do 1200 hektarov. Ampak glede na to, kako se s temi gozdovi upravlja, je težko zagotoviti, da bi proces potekal povsem naravno. Gozdovi pa so razdrobljeni in se tudi upravljanje precej drobi povsod po Evropi, tako da to okolje, ta krajina ni več ista, kot naj bi bila primarna krajina oziroma okolje. No, državni gozdovi, med katere spada tudi ta omenjeni gost, Javovjeska. Pa se upravljajo eh, s celo vrsto metod, ki jih lahko imenujemo neaktivno gospodarjenje. In poleg tega ugotavljamo tudi, da določena gozdna okolja niso naravna, ampak so druge vrste. Tako kot je to v primeru Boris Tohovski, kjer je v območju kjer je izginilo do 80 tisoč hektarov gozda. To je toliko, kolikor obsega celo območje Varšave. No, vse to, kako, eh, kaj se v gozdu dogaja, je eh, dokaz, da upravljanje z gozdovi ni primirno, kar zagovarjamo tudi pred sodiščem. In upravljanje z gozdovi pomeni takšno upravljanje, ki tudi preprečuje naravne nesreče in res prispeva k dobri skrbi za gozdovi. In še nekaj bi rad povedal gospodom poslancem, da smo teh 20 milijonov res prijeli za zagotavljanje raznovrstnosti in tako smo se posvetili temu, kako ohraniti vse gozdno bogatstvo, in raznovrstnost z vsemi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki v gozdovih živijo. V eh, pariškem sporazumu so te teme tudi vključene in v okviru LULUCF se seveda ukvarjamo s tem, na kakšen način naj zadostimo določbam iz pariškega sporazuma na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Žal. Moram oditi na sestanek, za katerega sem bila že odgovorena, ampak pa ali pot dobija besedo. NV. Da, da, da. Gremo kar na omize 3. Tu se bomo osredotočali na okoljsko vlogo gozdov in če želite tudi ekosistemske storitve. Imamo tudi dva govornika. Najprej Hanna Ho iz FERN. Potem pa še Jana Beck iz Univerze v Helsinku iz EASAKA. Najprej Hanna, prosim, beseda je vaša. You, of... Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko čas mi je, da lahko govorim tukaj o gozdovih in podnebju to mora biti više na našem dnevnem redu, kot je zaenkrat. Moje pozitivno sporočilo je, da gozdovi resnično imajo potencial, zato da nam pomagajo ostati predvsej pod dvema stopinjama, če bomo modri. In moramo vedeti tudi, da so gozdovi lahko tudi vzrok segrevanja. Sprememba porabe kapital lahko pomeni spremembo temperature segrevanja. In vemo, da je to globalni vpliv in to precejšen od leta 1750. Prav tako je upravljanje z gozdovi prispevalo k segrevanju od leta 1750. Razlog, zakaj je upravljanje z gozdovi pravzaprav povzročilo segrevanje, je, da imamo precejšno spremembo pri vrstah dreves. Večinoma imamo iglavce in to moramo vedeti, ko gledamo na prihodnost. Vprašanje pa je, ali bo evropska politika najbolje izrabljala gozdove, kolikor se le da. Kar vemo o gozdovih je, da so naravni bioraznolike gozdovi najboljši za podnebje. To je zato, ker lahko shranijo veliko oglika in lahko potem vežejo ta oglik še stotine let. To je nekaj, česar se pogosto ne razume. Prav tako, zaradi bogatosti vrst in genetske raznolikosti naravnih gozdov ali gozdov, ki so podobni naravnim, pomeni, da so bolj odporni in prilagodljivi na okoljske spremembe. To je dobra novica. Slaba novica pa je, da bioraznolikost in bioraznoliki gozdovi niso v dobri formi. Samo 2 do 3 odstotke takih gozdov imamo v EU. Vedno več sečne in konvencionalnega pobiranja lesa vodijo do izgube bioraznolikosti. Izgubili smo že več kot 26 odstotkov vrst v naših gozdovih in to je alarmantno. Tukaj lahko vidimo področje Natura 2000 in kot videti, vidite, je to bilo posekano tako, torej štitimo gozdove. Kaj pa, kar se tiče pliva na podnebje? Slaba novica je, da oglični ponor pada, kar se tiče gozdov v EU. Med 2009 in 2015 smo videli znižanje za okrog 10 odstotkov. Ocenjuje se, da ko pogledamo v prihodnost 2040, se bo vedno več gozdov posekavalo. In to bo vodilo še do nadaljnega znižanja ponorja oblika. Do 2050 se bo to nadaljevalo. In kot vidite, čeprav bo več pogozdevanja, manj sečne, bo raven ponora padala glede na politiko, ki jo pričakujejo države članice. Več sečne je glavno pri tem. Tukaj lahko vidite, kaj se zgodi eh, z gozdom, ko ga posekate. Žal je slika majhna, ampak sporočilo je, da se izgubi več kot pol oglika iz gozda. Več kot 150 let traja, da se potem ta oglik znova shrani. V podnebnih pojmih je to predolgo, zelo dolgo je to, da spet gost veže toliko oglika kot prej. Seveda je pomembno tudi, kje se les uporablja. Trenutno ga ne uporabljamo za trajnostne proizvode. Samo petina vsega lesa se uporabi za trajnostne proizvode, sicer pa ga uporabljamo za papir, pulpo in druge manj trajnostne proizvode. To bi moralo biti jasno, ampak to je potrebno izpostaviti. Zažig lesa ni podnebno neutralno. To je seveda slabo. Tak les bi bil veliko bolj koristen, če bi naprimer skrneval oblike v gozdovih ali zdravotrajnostne proizvode. Tukaj imamo prizore iz Finske, Francije in Slovaške. Govornica pravi Slovenije. Vidimo, da se torej sečna povečuje. Do leta 2020 se predideva, da bomo celotno žete v leta 2014 porabili za energijo in to bo spoščeno v okolje. Kaj bi to pomenilo za naše podnebne cilje? Imamo novo energetsko strategijo, ki se zelo zanaša na leso za energijo. In to potem bi povečalo tudi ponor v naših gozdovih. Žalostna resnica pa je, da tako samo prenašamo emisije iz enega sektorja v drug. Kaj ti, čeprav bi prišlo do zniževanja emisij v ETS, bi potem v, pri ponorju LLCF imeli znižovanje ravni ponorja. In to bi potem pomenilo, da na globalni ravni ne bi prišlo do znižovanja emisij. To je žalostno sporočilo. Istočasno pa lahko vidimo, da slaba politika lahko celo preprečuje prave prihranke pri zniževanju emisij. Politika EU nas ne vodi v Pariz. Če bomo ostali pri cilji glede temperature, potrebujemo hitro zniževanje emisij, pa tudi negativne emisije. Potrebujemo gozdove. Kaj lahko storite tukaj, poslanke in poslanci? Lahko zagotovite, da bo uredba LULOCF dejansko upoštevala emisije in da boste zagotovili, da če se bo raven ponorja nižala, da bodo sledili ukrepi. To je ključnega pomena lahko zagotovite, da bomo imeli prihodne cilje za ponore in zagotovite, da bomo po obnovljivi virih imeli politiko, ki ne bo subvencionirala za žiga lesa. Potrebujemo več zaščite in okrevanja za gozdove. Resnično je potrebno krepiti naravne zakone. Naj pa povem na koncu nekaj pozitivnega. Dejansko imamo varne in očekovite načine za to, da bi imeli manj oglika. To lahko podpremo, naprimer, lahko zaščitimo stare gozdove, lahko ustavimo sečno, ki se še vedno dogaja v EU. Prav tako lahko imamo več naravnih metod upravljanja. To smo že testirali, potrebno se jih je samo lotiti. Gozdovi morajo biti pomembni, lahko podpremo bioraznolikost, lahko recikliramo in se osredotočamo na dolgoročne proizvode. To bi bila prava gozdarska strategija. In za konec, tale prosovnica, nimamo več časa, potrebno je ukrepati sedaj. Atmosfera, atmosferi so mar samo neto emisije, ne glede na vir in bolje moramo skrbeti za naše gozdove. Hvala lepa in srečno. Thank you very much. And our next speaker and last... Hvala lepa. In še zadnja govornica Jana Bek. Prosim, beseda je vaš. Thank you very much. Can you hear me? I'm, I'm very obliged to... Hvala lepa. Zelo hvaležna sem, da ste me povabili na ta dogodek. poročala bom o tem poročilu, ki ga lahko vidite tukaj in ga dobite tudi prihodo v dvorano. Jasak je to pripravil. To je svetovalni svet za pripravo politik. 19 strokovnjakov je sodelovalo pri pripravi poročila iz 14 različnih evropskih držav. Torej je to znanstven poskus lotevanja se vprašanja večfunkcionalnosti in trajnosti v evropskih gozdovih. O tem je bilo govor že pri mojih predhodnikih. Najprej prva prosojnica, glavno sporočilo, glavna sporočila, potem pa bom šla v podrobnosti in bom pojasnila na naslednjih prosojnicah. Najprej države članice se lotevajo tega vprašanja, vendar pa ne zmorejo se lotiti globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe ali zmaževanje bioraznolikosti. Zato je osmerjena na ravni EU pregledne politike in spobude nekaj, kar potrebujemo drža za države članice, da jim pomagamo pri nacionalnih politikah. Prav tako izpostavljamo, da uredba LULO-CF mora biti pregledna in ne sme dovoljevati transferja emisij iz drugih sektorjev v gozdarski brez pravega realnega znižanja v neto emisijah oglika, kot se zdi, da se zgodi, če se politike izvajo tako, kot se zdijo, kot se zdi, da se izvajo sedaj. In zadnja točka, najbolj učinkovit način za izogibanje tveganju, kot je v objavo veži na polskem, da spodbujamo odpornost gozda in da dosegamo pariški dogovor, da postaramo vedno več, da imamo vedno več gozdov in da imamo tudi zelo mešane gozdove. Seveda, naravni stresi, naravni stres se dogaja, naravne sreče se dogajajo, vendar pa imamo tudi urodja, da se temu zoprstavimo. V poročilu smo našteli nekatera dejstva glede gozdarstva. Jo tega ne bom ponavljala. Gozdovi so zelo raznoliki v Evropi. Imamo ekološke podnebne faktore, upravljanske faktore, lasniške faktore, rast gozdov se v zadnjih desetletjih mm, veča, več jih posedimo, kot jih posekamo. Trajnostno upravljanje z gozdovi, orodja imamo, vendar pa pritisk na gozdove v veliko držav obstaja. Prav tako izpostavljamo, da je gozdarstvo seveda pomembno pri različnih vidikih ekonomije, vendar pa zaradi načela subsidarnosti in vzrokov imajo države članice specifične gozdarske politike po nacionalnih tradicijah, ne razmišljajo prav veliko o globalnih izzivih, ki pa so pomembni. Izpostavljamo tudi dejstvo, da bi EU morala razvijati načine za upoštevanje teh nacionalnih razlik, istočasno pa bi morali imeti jasno spodbude za države, da izboljšajo upravljanje z gozdovi in da spoštujejo mednarodne obveze. Kot je Hanna že dejala, gozdovi prispevajo k podnebnim spremembam s ponorjem, pa tudi zajemanjem oglika. To je oboje zelo dinamično in to je odvisno od tega, kako upravljamo z gozdovi pomembno je, da večina oglika, ki ga imamo v gozdovih, se vrne v atmosfero v desetih letih. Če želimo izboljšati upravljanje z gozdovi, moramo spodbujati dolgoročne proizvode iz lesa, namesto da jih eh, zažigamo in proizvajamo papir in pulpo. To bo torej tudi strategija v okviru EU. Načrtovana intenzifikacija sečne, naprimer za bioenergijo, je zelo škodljiva za okolje. Tukaj ne bo prišlo do blaženja podnebnih sprememb, bo to verjetno vodilo prej do pospeševanja podnebnih sprememb. Bioraznolikost v gozdovih pada. Upravljanje je ključnega pomena pri ohranjanju ali izgube izgubi biotske raznovrstnosti v gozdovih. Pa tako moramo imeti ostrino načrtovane, kako ohraniti te ravni na visoke ravni. Kako uspoštevati gozdove v podnebni politiki v EU? Gozdove bi naj uporabljali v bioenergetski proizvodnji. In pa jamstev, da bo prav ravnovesje da bomo še vedno imeli trajnostni model gozdov kot viro za ponor. Imamo tudi vprašanje referenčnih vrednosti, če bodo zelo ohlapne, kar se tiče darovanja kot običajno, potem bodo države prenašale emisije iz ene panoge v drugo, ne bo pa prišlo do znižanja neto emisij. V najslabšem primeru bodo države celo uporabljale javne subvencije za transfere emisij iz ne-ETS sektorjev v LULUCF in to ne bo prineslo neto znižanja emisij. Kakšno bi bilo družbeno optimalno ravnovesje med zajemanjem oglika in uporabo lesa? Veliko indikacij je, ki kažejo, da kar se tiče rambe oglika, moramo vedno vključevati posebna urodja za to. Pravljanje z gozdovi ni nikoli neutralno v podnebnem ali ogličnem smislu. Dobra novica pa je, da se dolgoročno gledano pri dobro upravljanju gozdovih poveča ta tako ponor oblika, kot tudi upravljala gozda za les. Torej je to prednostno v obe smeri. V nordijskih državah študije pravijo, da je hranjenje oblika v gozdovih med najbolj poceni metodami za zniževanje neto oglikovih emisij. Če imamo ceno za oglik 10 do 50 evrov na tono, bi bilo optimalno skrajnati veliko več oglikov gozdovih, kot je to v tem trenutku. Kako stvariti ustrezne spodbude za države in lasnike gozdov? Ekonomsko gledano je skrajnovanje oblika pozitivna in oglične emisije so negativne. To moramo nadzirati z intervencijami na trgu. Subvencije za skanovanje oglika in obdavčanje uličnih emisij, to je prava pot. Načelo onesnaževalec plača, čistilec zasluži, je pravo načelo. V Kanadi že imamo to, v EU pa tega še nimamo. kakšno bi bilo ustrezno ekonomsko upravljanje gozdov in večfunkcionalnost. To ne temelji na eh, maksimalnem donosu, to temelji na podnebnih spremembah. Potrebno je to upoštevati tudi tveganje za podnebne spremembe, večfunkcionalnost in predlagamo, da bi na veliko področjih imeli heterogene mešane gozdove. To je najboljša raven za visoko raven ekosistemskih funkcionalnosti in za blaženje tveganja tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa imamo še nekaj minut za razpravo. Javite se, zaključil bom seznam. Gospod Buda, Enju, gospod Kadenbach in gospod Jar. Zaključujem seznam. Uh, first on my list is Mr. Buda. Najprej gospod Buda, prosim, minuta. Ker nimamo prav veliko časa. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Z veliko pozornostjo sem spremljal vse predstavitve, vendar pa mi je tu nekaj manjkalo. Ne vem, če ste kdaj šli na podeželje. Ampak na podeželju les uporabljamo za ogrevanje. In druge možnosti za ogrevanje in za potrebe podeželjskega prebivalstva po ogrevanju v bistvu ni. Pri nas uh, ni veliko nafte. In to je problem in komisija bi morala to upoštevati pri iskanju odgovora. Tudi kar se tiče obnovljivih virov energije. S, sončne, veterne in drugih oblik. Vsi vemo, kakšen problem predstavlja upravljanje gozdov. Vsi bi želeli ohraniti gozdove. Po drugi strani dobro veste, veste, da se v Romuniji na veliko seka gozdove in da tudi tuja podjetja sekajo naše gozdove za pridobivanje lesa, vendar pa moramo v prvi vrsti razmišljati o možnostih za ogrevanje za naše prebivalstvo. Ja. Hvala lepa. Torej, ko poslušamo te predstavitve, imamo občutek, da če enostavno pustimo drevesa, da rastejo, da bomo lahko ohranili ta uh, Eh, oglik eh, za vekomaj. Ampak eh, drevesa tudi umirajo in ko umirajo, se prav tako sprošča tudi CO2. Enako velja tudi za papir, papir, ki zgnije, prav tako vrača CO2 v atmosfero in to velja za vse to vrstne proizvode iz lesa. In edini način, kako lahko to ustavimo, je, da uh, damo tako močne prezervative v, v ta, uh, te proizvode, uh, da uh, bodo verjetno škoda še večja. Hvala lepa, hvala. Sem gospod Kolenbach. Hvala lepa. Spoštovani kolega Enjo, jaz seveda izključim možnost, da bi iz teh dreves lahko naredili diamante. O tem bi tudi lahko razpravljali, to je tudi lepo. No, nasplošno hvala lepa za predstavitve danes. To še enkrat kaže, da moramo biti pripravljeni to temo obravnavati zelo raznoliko. Ne gre samo za kaj, kakšna vrsta gozdov, veliko gozdov veliko dreves še ne pomeni gozda in veliko gozda še ne pomeni dobrega, dobro upravljenega gozda. Tako da moramo imeti gost, ki bo primeren za bioroznolikost, za boj proti podnebnim spremembam, potrebujemo ustrezen kako upravljanje in razpravo, kaj storiti s proizvodom. Vprašanje ogrevanja, seveda, to je jasno. Jasno je bilo rečeno, da je šel za to, da ne bi celotnih debel uporabljali za ogrevanje. Vprašanje biomase je tudi dobro, katero generacijo, o kateri generaciji biomase govorimo. In potem tretja predstavitev, tem nisem več mogel govoriti v prvi. Nevarno za gost, ponemne spremembe, naprimer po zadnjih viharjih, kakšni zaključki izhajajo iz tega in seveda tudi vprašanje ali je mešani gost boljši kot monokulturen gost. Potem še dodatno vprašanje. V določenih delih Evrope ni več časa, opozarja predsedujoči, da zaradi pogozdovanja izgubljamo tudi obdelovalne pršine, ne samo izmenjava energetska, ampak tudi izmenjava sečna gozdov in pridobivanje kmetijskih pošin. Hvala lepa, gospod Jar. Tri kratke pripombe. Najprej, samo rastoči gost eh, hrani CO2. Če tudi kaj posekamo, imamo prostor za novo rast. In potem še tretja pripomba, prosim, za ustrezno oceno termične uporabe lesa se greva, ne? kaj ti za lasnike gozdov, je to jasno, razumen, lasnik bo skušal uporabiti les za najboljše načine, če to obstaja. Potem ne bo uporabil termičnega načina. Vseeno pa, če se to že zgodi, moramo to seveda potem primirati z alternativami. Dejal bi, da raje se ogrevam z lesom kot s kurjenim oljem ali plinom. To je učinek, ki je pozitiven, zato prosim za pošteno umestitev termične uporabe. Ostanke lesa, to vedno ostaja in boljše je to potem uporabiti za korjavo, kot pa postiti v gozdu. Kaj ti sicer bo spet ta les pobral veliko CO2. Hvala lepa. In na to še naši govorci, ki imate vsak tri minute. Dobro. Eh, se bom eh, odzvala z nastavnimi besedami. Ja, ko eh, razmišljamo o podnebnih vidikih gozdov, biotska raznolikost je tu zelo pomembna. Literatura jasno kaže, da če imate večjo biotsko raznovrstnost, da imajo gozdovi večjo odpornost. V tem primeru je situacija itak takšna, da lahko samo pridobimo glede alternativ eh, na podeželju za ogrevanje, glede tega eh, je pozitivno to, da imamo alternativne možnosti. Eh, težko bo morda te alternative ponuditi, ampak te pa že obstajajo. Želeli bi uh, si uh, energetski sistem, ki ne bo izpuščal več CO2 v uh, atmosfero, temveč bo omogočal uh, hrambo uh, oglika v gozdovih. Na to, kar se tiče dreves, ki umirajo, ki spuščajo CO2 v uh, podnebje, glede tega je treba, v zrak je treba. Um, razmišljati uh, o dejanskih uh, obdobjih, ki so realistična. Tu uh, imamo v mislih 20-30 let, v teh 20-30 letih uh, moramo narediti, kar je pomembno da se ustrezno odzovemo na podnebne spremembe, kajti sicer bomo ustvarili naravno katastrofo, ki nas bo itak privedla <laughs> Eh, on, on kraj eh, možnosti eh, za preživetje. Strinjam se s tem, kar je povedala že Hanna. Mislim, da opcije obstajajo. Imamo možnosti ogrevanja z lesom, pa tudi druge možnosti. In če si pogledamo eh, gospodarske vidike teh alternativ, potem mislim, da eh, je treba razmišljati 15 oziroma 20 eh, let naprej. Alternative so vedno cenejše za ogrevanje, te alternativne opcije so vedno cenejše in zato se je treba, se je treba ozreti v prihodnost in ne razmišljati samo o nafti kot o možni alternativi. Ja, drevesa umirajo, eh, sproščajo oglik, to drži, ampak prav tako tudi eh, absorbirajo CO2 in eh, hitreje rastejo, če je več CO2 v zraku. Glede pariškega sporazuma imamo prav tako to omejitev 20-30 let. CO2, eh, ko je v eh, zraku, ti izpusti segrevajo ozračje. In če eh, drevesa to preobrazijo, potem nam to lahko prihrani veliko časa. Na to, glede kmetijstva, gozdarstva, to je lahko opcija v nekaterih državah, bioenergija, eh, je eh, nekaj, kar eh, smo preverjali eh, v nekaterih državah, ampak te politike imajo tudi nekatere negativne vidike. Te biofarme, ki proizvajajo bioenergijo, zahtevajo veliko vode in imajo močen učinek na okolje. Moramo biti previdni s takšnimi pristopi. Te je treba analizirati in eh, preveriti, kakšen je njihov dejanski učinek na okolje. Bom s tem zaključila in povedala samo še eh, to, da resnično potrebujemo ambiciozne nacionalne prispevke za doseganje eh, ciljev pravočasno. To je naša. Eh, zaključek poročila in vse vas vabim, da si poročilo preberete. Hvala lepa. Nimamo več časa in zato se zahvaljujem strokovnjakom in eh, komisiji, da ste se nam pridružili pri tej uh, razpravi o gozdovih. Kot smo slišali, bomo, bo potrebno najti ustrezno ravnotežje med. Uh, ekosistemi in uporabo gozdov. In eh, iskanje tega ravnotežja bo eh, velik izziv in obljubam, obljubljam vam, da bo parlament pri tem naredil, kar je mogoče. Spotkanje intergrup. Hvala. Sestanek eh, inte skupine o gozdovih bo v 5G1, in pogledali si bomo gozdarsko politiko in z, njim povezano, z njo povezano vprašanje. In prav tako je predviden tudi božični sprejem in vabim vas, da se.